morajo imeti možnost, da podajo tudi obrazložitev. V skladu z pravili ni obrazložitev glasovanja za nujne zadeve. Skupina Alde mi je posredovala zahtevo, da bi imenovali Marijo Terezo Gimenez Barbat eh, za članico odbora za kulturo in izobraževanje in eh, za članico delegacije za odnose z državami Magreba eh, in za delegacijo za parlamentarno skupščino.